Dear colleagues, I think we should start. Dragi kolegi, mislim, da bi morali začeti z našo sejo. Drage kolegice in kolege, morali bi začeti. Kot vedno imamo zelo natrpan dnevni red. In najprej vas vse prisrčno pozdravljam na naši seji odbora in prehajam kar k prvi točki dnevnega reda. Kot eh, veste, smo eh, predstavili eh, glasovanje glede avtorskih pravic na digitalnem področju in sicer na mesec juli. Mislim, da proti temu tudi ni nekaj nobenih ugovorov, kajti Jurij je vse skupaj predstavil na oktober, tako da bomo tudi eh, julija še pravočasno glasovali, da bo upoštevano tudi naše mnenje. Ali lahko izhajam iz tega, da se strinjate s tako spremenjenim dnevnim redom? Očitno da. Potem. Je dnevni red eh, odobren. Sedaj pa druga točka, odobritev eh, zapisnikov, eh, osnutek zapisnika z dne 25. aprila 2017 lahko najdete v svojih dosjejih ali ima kdo kakšno pripombo? Ne, očitno tudi teh pripomb ni, torej predlagam, da velja ta zapisnik za sprejet, če ne bo nobenih pripomb tekom te seje. Tretja točka sporočila predsedujoče. Danes imamo tolmačenje v francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, grščino, španščino, češčino, estonščino, mađarščino, polščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. Poleg tega bi vas rada spomnila tudi na to, da se ta seja prenaša preko spleta. Poleg tega pa bi rada opozorila tudi, da imamo eh, zapisnik seje koordinatorjev z dne 30. maja. 31. maja ste eh, sprejeli eh, ta zapisnik po elektronski pošti. Do 6. junija ni bilo vloženih nobenih pripomp, zato velja ta zapisnik za sprejet. Preden pridemo na glasovanje, pa bi rada še Na kratko upozorili na 13. juni, eh, pretekli eh, teden v Strasburgu je bilo to eh, pomemben, eh, pomembna obletnica, rojstni dan eh, programa Erasmus. Mislim, da smo imeli odlično zabavo na plenarnem zasedanju, pa tudi popovdne v okviru različnih panelov in eh, z zaključno prireditvijo mislim, da eh, je to naletelo tudi na dober odmev v eh, medijih in vse skupaj ne bi bilo mogoče brez eh, dodatnih prizadevanj celotnega sekretarijanta odbora za kulturo. Še prav posebej bi se rada zahvalila Štefanu Manevu in Luku Matijoti, ki sta prevzela glavno vlogo pri pripravi te obletnice, veliko koordinacije je bilo potrebne eh, med različnimi inštitucijami, potrebno se je bilo uskladiti in eh, oba sodelavca sta odlično opravila svojo vlogo in zato prisrčna hvala. Zahvaljujem se tudi Korneliji Guzi, ki eh, je bila odgovorna za novinarsko konferenco in gospe Latini iz kabineta gospoda Tajanja, tudi sodelovanje s kabinetom predsednika je odlično delovalo, zahvaljujem pa se tudi vsem ostalim sodelovcem in pa sodelovkam Evropskega parlamenta. Res je šlo za izjemno eh, obsežen projekt, ampak mislim, da se je vse skupaj izplačalo. In mislim, da je eh, to nekaj, na čemer lahko gradimo, še prav posebej, ko bomo govorili o novi usmeritvi programa Erasmus. Poleg tega ne pozabite, da bomo imeli danes popovdne sejo skupaj z odborom za zaposlovanje in sicer o 15. uri v eh, dvorani Jan 4Q1. Razpravljali bomo eh, o Europasu in pa eh, o agendi za razvoj različnih spretnosti, potem pa bomo nadaljevali v tej dvorani za našo sejo odbora in pa z predstavitvijo na temo Brexita. Poleg tega bi se rada zahvalila Helgi Trupel že vnaprej. Eh, jutri zjutraj bo prevzela namreč vodenje seje. Nažalost eh, vas moram zapustiti. Ampak eh, glede na to, da imamo jutri zelo kratko sejo, mislim, da me bo lahko Helga zastopala, kajti moj sin bo jutri prejel diplomo na univerzi in mislim, da tam res ne more manjkati. Torej, najlepša hvala, da me, mi že vnaprej opravičite izostanek eh, pri naši seji. Jutri pa ste vabljeni tudi v Zlat paviljon eh, na trgu eh, Luksemburg. Gre za obeležitev svetovnega dneva beguncev na pobudo Helge Trupel, pa smo povabili vse poslance, da si sami ustvarijo vtis eh, o tem paviljonu in veselilo bi me, če bi vsi izkoristili to možnost jutri po seji odbora. Tako, sedaj pa prehajamo k glasovanju. Danes imamo eh, kar tri glasovanja in prvo glasovanje je glasovanje na temo nadaljnega akademskega izobraževanja in izobraževanja nadaljava kot del Evropske strategije za vse življensko učenje. To je poročilo na lasno pobudo odbora za kulturo. Poročevalec za odbor za kulturo je bil kolega eh, Zver. In kolega Zvera sprašujem, ali želi še kaj dodati pred eh, glasovanjem. Ne, potem lahko kar glasujemo. In začeli bomo s predlogom spremembe 66. Kdo je za? Proti? Vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržanje sprejeto. 68 za, proti, vzdržanje, to bomo morali preveriti glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 15 proti 15, torej zavrnjeno. In sedaj smo pri kompromisnem predlogu 9. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 75 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 77 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 78 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Tudi to bomo preverili. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 78 glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 16 zavrnjeno. Predlog spremembe 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa smo pri predlogu spremembe 89. 89, malce sem se zmedla, kdo je za? 89 proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 94 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prehajamo v kompromisu 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 105. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 108. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 109. Za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 110. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 117. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani, sprejeto. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. To bomo preverili. 137 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 14 za, 15 proti zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. 138. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili. 100. 38. 138 glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 13 proti sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 140 za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 za, proti, vzdržani sprejeto. 142 za, proti, vzdržani sprejeto. 143 za, proti, vzdržani sprejeto. 144 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 149 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Kompromisni predlog 17 za, proti, zdržani, sprejeto 161 za, proti, zdržani, sprejeto 162 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, Proti? Vzdržani? To bi preverila. Torej 168 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 7 proti 16, 7 zdržanih, zavrnjeno 169 za, proti, zdržanih 169. Mislim, da je predlog sprejet, ampak tudi to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 14 proti sprejeta. 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 171 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 19 za, proti, zdržani, sprejeto. 167 za, proti, vzdržani, sprejeto. 177 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 180 za, proti, vzdržani. Rezultat ni bil jasen, zato bomo preverili 180 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 20 proti 4. Sprejeto, torej prosim, dvigujte roke, da bo rezultat jasnejši. 181 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 182 za, proti, vzdržani, sprejeto. 183 za, proti, vzdržani, sprejeto. 184 za, proti, vzdržani, sprejeto. 185 za, proti, vzdržani, sprejeto. 186 za, proti, vzdržani, sprejeto. 186 za, proti, zdržani, sprejeto. 187 za, proti, vzdržani, sprejeto. 188 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 189 za, proti, vzdržani, sprejeto. 190 za, proti, vzdržani, sprejeto. 191 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 192 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 193 za, proti, vzdržani, sprejeta. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zdržani, zavrnjeno. 196 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 197 za, proti, zdržani, sprejeto. 198 za, proti, vzdržani, sprejeto. 199 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 200 za, proti, Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 21 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 207 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 208 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 22 za. Proti? Vzdržani? vzdržani, sprejeto. 214 za, proti, vzdržani, sprejeto. 215 za, proti, vzdržani, sprejeto. 216 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 219 za, proti, vzdržani, sprejeto. 221 za, proti, vzdržani, sprejeto. 222 za, proti, vzdržani, sprejeto. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 224 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 24 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 228 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 229 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 19. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Dvajset sem pozabila, potem pa moramo še enkrat nazaj, se upravičujem. Predlog spremembe 20. 20. Na prejšnji strani. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 28. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 30. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržanje je sprejeto. 31 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 32 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 33 za, proti, vzdržanje je sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 40 za, proti, vzdržanje je sprejeto vzdržani, sprejeta. 39 za, proti. Ojoj, se upravičujem. 41, 41 za, proti, vzdržani, sprejeta. 42 za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeta sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 13 proti 17 zavrnjeno. No, saj ni bil tesen rezultat. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, tri za, proti, vzdržani, sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Thank you. Okay, okay. Wir haben noch was ver Dobro, še nekaj sem pozabila in sicer 101. Se upravičujem, torej 101. 101 sem spregledala, o tem bomo morali še glasovati. Na strani 4 je to? 4. Torej, ja. Še o 101 bomo glasovali, se upravičujem za proti, vzdržani, sprejeto in potem prehajamo k končnemu glasovanju in sicer bo to elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, eden proti pet vzdržanih. Sprejeto iskrene čestitke poročevalcu in pa poročevalcem v senci. E, ta glasovalni seznam kaže, da je bilo potrebnega veliko dela in potrebno se je bilo izpogajati v številnih kompromisnih predlogih sprememb. Torej, najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k eh, osnutku mnenja. Gre za pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov. Pripravljalka mnenja je bila in je Petra Kamereveht in mislim, da lahko takoj prejdemo k glasovanju. Die Abstimmung könnte ein bisschen komplizierter morda bo tokrat na glasovanje nekoliko bolj zapleteno, zato vas prosim, da ste pozorni in pa tudi osredotočeni na delo, da ne bo šlo kaj narobe. Prvo spremembe 123 je bil umaknen, tako da gremo kar na kompromisni predlog. Ena za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo elektronsko. Konec glasovanja. 15 proti 15, zavrneno. Kompromisni predlog 2 je naslednji. Za, proti, vzdržani, tudi to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 16 proti 14. Sledi predlog spremembe 138. Potreba malo polistati. Za 138 na strani 5. Vse pri meni je to na strani 5. Ja. Celo stran morate obrniti. Za, proti, vzdržani sprejeto. 139 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. 15 proti 15, zavrnjeno. Kompromisni predlog 4 je naslednji. Za. Proti. Vzdržani bomo preverili. Glasujemo. Gešlosen. Konec glasovanja. Sprejeto. 19 proti 10. Gremo naprej. Kompromisni predlog 5. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Sledi 149. Glasujemo. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6. Za. Za proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. 20 proti 10. Sprejeto. 178. Za. Proti. 178. No, Bom počakala, da si najdete 178, naslednji pa razpreme, po kompromisu 12 je zapisano. Za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis 13. Za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. 13 proti 16. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 14. Za, proti. vzdržani, bomo tako ali tako preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 9. Sprejeto. 180 naslednji predlog smo imeli za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis 15 za. A ne, se upravičujem. Ne, prehitra sem bila. 181 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 182 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 15 za, proti, vzdržani, moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno 15 proti 15. Gremo naprej. 184 za, proti, vzdržani. Preverimo, ker precej kolego ni dvignilo rok. Glasujemo elektronsko 184. 184. Konec glasovanja. 14 proti 16. Zavrneno. 14. Za. Proti. Vzdržani. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 12 proti 16. Zavrneno. 185 za. 185 za proti vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 12 proti 18, zavrneno. 186 za, proti vzdržani. Tudi tu bo treba preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 16, zavrnjeno 187 za, proti vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 12 proti 18, zavrnjeno 189 za, proti vzdržani vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak če želite, lahko preverimo. 189. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno tako je. 11 proti 19. 190 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 191 za. Proti. Vzdržani. preverimo. Ja, zapleteno je, kot sem rekel. Glasujemo. Konec glasovanja. 13 proti 17, zavrnjeno. Kompromisni predlog 16, za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili kompromisni predlog 16. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti 15, zavrneno. Kompromisni predlog 17, za. Proti. Vzdržani. Se mi je kar zdelo, da bo treba preveriti. Kompromisni predlog 17, glasujemo. konec glasovanja. 15 proti 15, prav tako zavrneno. Zdaj pa gremo glasovati o posameznih predlogih sprememb. 193, 194, 195 in 196, vsi so identični. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Res mi je žal, ampak tudi tu bomo morali pregledati elektronsko. Konec glasovanja. 16 proti 14, sprejeto. Sledi predlog spremembe 200. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 18. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. No, bomo pa tudi to preverili. Glasujemo elektronsko o kompromisnem predlogu 18. Konec glasovanja. 17 proti 13. Sprejeto. Sledi predlog spremembe 202. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo še enkrat preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12 proti 14. Preto smo imeli 17 za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno. Predlog spremembe 16. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 19. Za. Proti. Vzdržani vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Na kompromisnem predlogu 19. Konec glasovanja. Sprejeto 16 proti 14. Sledi kompromisni predlog 20. Za. Proti vzdržani. Pri kompromisnem predlogu 20 smo. 20. Še enkrat za. Proti. Vzdržani. Tako ali tako bo treba preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 15, zavrnjeno. Kompromis 21 za. Proti. Vzdržani. Mislim, da vas je bilo več proti, ampak če želite, lahko tudi preverimo. Pa dajmo, glasujemo elektronsko o kompromisnem predlogu 21. Konec glasovanja zavrnjeno 14 proti 16. Sledi predlog spremembe 26 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 25 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 27 na naslednji strani je to v mojem dokumentu. 27 za proti vzdržani sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani, zavrneno. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, zavrneno. Predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani. Ne, 37, pardon, 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 22 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. 15 proti 15, zavrnjeno. Sledi predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani. Tudi to bo treba preveriti. Žal, tako pa če. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 proti 7, sprejeto predlog spremembe 23. Eh, pardon, kompromisni predlog 23. Kompromisni predlog 23. Za. Proti. Vzdržani. Bo treba preučiti. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 14 proti 15, zavrneno. Kompromis 24 za, proti zadržani. Tudi to bomo preverili. Mislim, da je bilo zavrneno, ampak vseeno preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 14. Zavrneno. Predlog spremembe 43 za. Proti. Vzdržani. Tudi to bomo preverili, neverjetno je bilo sprejeto, ampak vseeno. 43, glasujemo. Konec glasovanja. Ja. Dvigujte roke, pa bodo stvari veliko bolj jasne. Ne. Zdaj sledi kompromisni predlog 25. Na strani 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Tudi to bo treba preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti 15, zavrneno. Kompromisni predlog 26. Za? Proti? Vzdržani? Tudi to bo treba preveriti. 26, kompromisni predlog 26. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti 15, zavrneno. Predlog spremembe 51, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe, a ne, kompromisni predlog 27, za 27, kompromisni predlog 27, za proti, vzdržani, kot že slutite, kot veste, bo treba to preučiti oziroma preveriti. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti 15, zavrjeno. Kompromisni predlog 28. Kaj, če bi kar elektronsko ker drugače nima smisla. Kompromisni predlog 28 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 14 proti 16, zavrneno. Predlog spremembe 60. 60, 61 in 62. Za. Proti. Vzdržani. Vzdržani. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti 15, zavrnjeno. Sledi, sledita predloga 62, 63 in 64, identična sta za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 6. Za, proti, vzdržani, tudi to bo treba preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 15, zavrnjeno 66 za, proti, vzdržani vzdržani. Mislim, da bo to zavrneno, ampak če želite, lahko to preverimo. 66. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 15. Zavrneno. 65 je bil umaknjen. Kompromisni predlog 29. Tudi tu predlagam, da gremo kar na elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 16 zavrnjeno, pa tudi pri kompromisu 30 bomo glasovali kar elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 16 zavrnjeno. Sledi predlog spremembe 69 oziroma 69 in 70 skupaj. Za. Proti bil zdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak lahko tudi preverimo, če želite. Konec glasovanja. 15 proti 15, zavrnjeno. Predlog 71 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 74 za. Proti vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 16 oziroma 12 proti 16 zavrnjeno. Predlog 72 za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe 73 je bil umaknen, kompromisni predlog 31. Zopet isti pristop, glasujemo kar elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 15, zavrneno. Kompromisni predlog 32, tudi tukaj elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 proti 13. Sprejeto. Sledi kompromisni predlog 33 za. Proti vzdržani bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti 14. Sprejeto. Sledi predlog spremembe 83. Za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Ampak vseeno preverimo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 proti 9. Mi je žal, ampak nisem upozdilo. 20 proti 9. Kompromisni predlog 34 je naslednji. Za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 proti 14, sprejeto. Sledi predlog spremembe 92 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 35 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Kompromisni predlog 35, glasujemo. Konec glasovanja. 16 proti 14, sprejeto. Sledi kompromisni predlog 36, kar elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 proti 14 sprejeto. Kompromisni predlog 37 tudi tukaj elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti 15 zavrnjeno. Kompromisni predlog 38 tudi tukaj elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti 15, zavrneno. Gremo naprej. Predlog spremembe 99 za, proti, vzdržani, zavrneno. Predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. Predlog spremembe 100 za. Konec glasovanja. 14 proti 16 zavrneno. 101 za, proti, vzdržani zavrneno. Kompromisni predlog 39, tudi tukaj elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti 15 zavrneno. Kompromisni predlog 40. Tudi tu gremo kar na elektronsko glasovanje in glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 16 zavrnjeno. Sledi predlog oziroma predlogi sprememb 102, 103, 104 in 105. Vsi so identični, glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Res mi je žal, ampak spet moramo preveriti elektronsko. Glasujemo. Sto dve, sto tri, sto štiri in sto pet so predlogi sprememb, o katerih glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti 14 sprejeto. Sledi predlog spremembe 107 za proti, vzdržani, sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, zavrneno, 110 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo elektronsko 110. Glasujemo. 110. konec glasovanja 14 proti 15 zavrnjeno 108 za proti vzdržanje no tudi tu bomo preveli elektronsko eh, predlog na ime 108 glasujemo konec glasovanja zavrnjeno 9 proti 17 kompromisni predlog 41 glasujemo kar elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 13 proti 14 zavrneno. Kompromisni predlog 42, tudi tukaj elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 14 proti 13 sprejeto. Kompromisni predlog 43 je naslednji. Tudi tu elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavedeno. 13 proti 14. Kompromis 44. Spet elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 15 proti 13 sprejeto. Kompromisni predlog 45. Tudi tu bomo šli kar na elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 15 zavedeno. Kompromisni predlog 46. Zopet elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 14 proti 15, zavrnjeno. Predlog spremembe 120, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 121, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 122 je bil umaknen, 15, predlog spremembe 15, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 122. Zdaj pa sledi še končno glasovanje. Konec glasovanja. 18 proti 9, sprejeto. Najlepša hvala. To glasovanje je bilo kar zapleteno. Kot poročevalka bom, bom kmalo sporočila, kako bo to šlo naprej. Silvija. Želela eh, sem eh, reči, da sem želela glasovati za, ampak sem malce prepozno pritisnila na gumb. Prosim, če zabeležite moj glas. Ja. Sorry, Silvia, kannst du bitte. Silvia, ali lahko to ponoviš? Nisem razumel. Eh, Kalaboko se opravičujem, ampak malce prepozno sem pritisnila na gumb in prosim, da zabeležite, da bi glasovala za poročilo. Velja. Dobro, zdaj pa gremo naprej k naslednjemu glasovanju in sicer sledi Eh, osnutek mnenja. Poročilo na glasno pobudo odbora KONT gre za spremljanje in učinkovitost eh, nadzora porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade. Prosim, da ste tiho, da lahko nadaljujemo z glasovanjem. Tu je bila uh, eh, pripravljaka mnenja kolegica Komodini ki je danes ni tu, če prav vidim, in zato lahko gremo kar na glasovanje. To glasovanje pa bo nekoliko bolj preprosto. To lahko ljubim. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je to sprejeto, ampak dajmo preveriti. Konec glasovanja. Se opravičujem zavrneno. Res je jasen rezultat. Predo smo MB3 za proti vzdržani. Prosim, da res dvigujete roke, da lahko vidim, kako glasujete. Preverimo elektronsko, zvače ne gre. Predlog ste na MB3. Konec glasovanja. 9 proti 16, zavrnjeno. Predlog spremembe 5, za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4, za. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6, za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7, za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 8, za. Predlog spremembe 8, za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi predlog spremembe 13, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 14, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sprememb je 15 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti, ja, 17 piše, 17. Predlog spremembe 17 za, proti vzdržani sprejeto, eh, pardon, zavrneno. Preverim vam dobro, preverim elektronsko. Predlog spremembe 17 za. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 18, oziroma predloga 18 in 19 skupaj za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 20 za proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 21 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog 22 za proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 23 za, proti vzdržani zavrneno, 24 za, proti vzdržani zavrneno, 25 za, proti vzdržani sprejeto, 26 in 27 v svežnju, za, proti vzdržani sprejeto, 25 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 41 za, proti, vzdržani. Mislim, da sprejeto, ampak preverimo elektronsko. Konec glasovanja. 22 proti 4, sprejeto. Se pravičujem, ampak nisem uspela videti. Morda pa kaj narobe z mojim pogledom trenutno. Kakorkoli, 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, zavrneno. 43 za, proti, vzdržani, zavrneno. 44 za, proti, vzdržani, zavrneno. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Slediš zaključno glasovanje, glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 1 proti, 4 vzdržani, kar pomeni, da je poročilo Sprejeto. Čestitke poročevalki. Zdaj pa smo prišli do konca glasovanja. To je bilo kar naporno. Trujena sem, ampak ehm, hvala, ker ste sodelovali. Res ni bilo najbolj enostavno. Wir sind zwar am Ende der Abstimmung, aber noch nicht am Ende. Smo ob koncu glasovanja, nismo pa še pri koncu naše seje. Zato bi vas prosila, da kar se da tiho zapustite dvorano, če želite zapustiti dvorano. Mi pa bomo tako začeli z naslednjo točko dnevnega reda in sicer je to uh, izmenjava mnen strokovnjaki imenovanimi v žirijo za izbor Evropske prestolnice kulture. Prisrčno pozdravljam naše goste. Uh, To so strokovnjaki, ki jih je imenoval Evropski parlament in sicer v odboru za eh, izbor eh, Evropske predstavnice kulture. Eh, poročali bodo o delu v odboru v letih 2015-2017 in koordinatorji našega odbora so na svoji seji februarja odločili, da bi te strokovnjake danes povabili na sejo našega odbora. Vesela sem, da ste tu besedo bi dala. Oziroma lepo pozdravljam Silvijo Aman, Kristino Farinjo in gospo Agnesko. Sedaj mi morate pomagati. Flazel. Torej, vse vas lepo pozdravljam, prisrčno pozdravljeni v našem odboru za kulturo. Poročali nam boste o svojih dejavnostih v odboru, zlasti boste govorili o izzivih pri eh, ovrednotenju in pa spremljanju dejavnosti. Upam, da boste povedali tudi svoje stališče o samem programu. To bo izmenjava mnen in koordinatorji bodo imeli potem priložnost, da bodo odločili o podaljšanju vašega mandata. Torej, sedaj boste dobili besedo ve, kajti tu so eh, same strokovnjakinje potem pa uh, boste dobili besedo koordinatorji različnih političnih skupin in pa drugi. Beseda je vaša, vsaka ima 4-5 eh, minut na razpolago, da poročate o svojem delu. Lepo, da ste danes z nami in hvala lepa, da ste sprejeli povabilo oziroma da ste podali pobudo za to, eh, da nam nekoliko podrobneje predstavite svoje delo. Tiste, ki želi začeti, lahko začne. Izvolite. Dobro jutro. Najprej eh, bi se rada zahvalila gospe poročevalki, pa tudi celotnemu odboru za izobraževanje in kulturo za to povabilo. Hvala lepa za to priložnost za izmenjavo mnenj. Torej, eh, mi smo eh, tri posamične neodvisne strokovnjakinje. Ta odbor oziroma Evropski parlament nas je imenoval v odbor Evropske predstavnice kulture in sicer za obdobje 2015 do 2017. Za nami uh, sta dve leti in pol mandata in z veseljem vam bomo podale uh, nekaj podatkov o tem obdobju. Naša izkušnja kaže, da to prenaša dodano vrednost ne samo za spodbujanje kulture v Evropi, ampak tudi za evropski projekt e, na sebi. Čisto na kratko bom predstavila nas, če dovolite. Kajti, tukaj smo v svoji lastni funkciji. Moje ime je Kristina Farinja, živim v Portu. Delam eh, že dve desetletji v eh, kulturnem sektorju, zlasti se ukvarjam z razvojem politike, spodbujanjem eh, mednarodnega kulturnega sodelovanja in pa eh, ukvarjam se tudi z omogočanjem mobilnosti, ukvarjam se tudi z izgradnjo zmogljivosti v tem sektorju, spodbujamo eh, tudi inovacije in pa podjetništvo v sektorju, pa tudi alternativne poslovne modele. Moje ime je Silvija Aman, prihajam iz Avstrije. Eh, živim blizu Lince, ki je tudi nekdanja kulturna prestolnica. Eh, delam eh, na področju regionalnega in mestnega kulturnega razvoja že več kot 20 let. Delam z evropskimi strukturnimi skladi in tudi z skladom EFSI. Vključena sem bila tudi v projekt Lint 2009, zlasti mm, na področju evropskega sodelovanja. Pravzaprav eh, sem tudi so predsedujoča eh, skupine OMS eh, o kulturni industriji, torej tudi sama se ukvarjam z kreativnimi industrijami. Moje ime je Agneška Vlasel. 30 let se že ukvarjam z kulturo, organiziram mednarodne multidisciplinarne dogodke torej delala sem tudi v Združenem kraljestvu in trenutno delam na univerzi Linz in se ukvarjam za digitalno tehnologijo. Tako, toliko z moje strani. Za začetek za razprave smo izbrali nekaj tem. Zelo kratko se bom eh, dotaknila dela tega odbora, potem pa bom osvetlila učinke, ki jih naša, prinaša naše odločitve, katere so uh, merila, ki za ime uh, eh, inovanje kulturnih mest od leta 2020 do 2033. Potem pa bomo govorili tudi o poglavitnih trendih, pa tudi o dejavnikih za uspeh. Zaključili pa bomo tudi s pogledom v prihodnost. Kot je dajala Kristina, najprej uh, v pogled v naše delo, torej kako deluje naš odbor prinesli smo eh, nekaj eh, slik. Eh, to, je, to so slike iz preteklega julija. Tukaj vidite predstavnike tega odbora. Običajno nas je v odboru deset. Tri jih imenuje Evropski parlament. Potem pa so tu lahko še nacionalni strokovnjaki, torej na Irskem jih nismo imeli, ampak v drugih državah smo imeli tudi do dva nacionalna strokovnjaka. Potem je tukaj še upravni organ, to je eh, običajno kulturno ministerstvo, zadevna država in pa Evropska komisija. In oni delujejo kot opazovalci za to, da bi spremljali naše delo in zagotavljali, da je vse skladno z direktivo in pa z eh, pač, eh, pravnim okvirom. Sedaj pa neko, nekaj besed o eh, postopku izbora. Potrebujemo približno eno leto za to. Začnemo pet let pred podelitvijo naziva. E, mesto potem pripravi dokumentacijo tudi za predizbor in potem za končni izbor. E, priredimo tudi javne predstavitve in na podlagi teh informacij potem odbor sprejme odločitev in priporoči e, eno od mest upravnemu organu. Potem, ko je mesto imenovano, odbor začne s spremljanjem. Mi smo neke vrste varuhi eh, teh eh, dokumentov oziroma eh, zmagovalnih ponudb, potem pa mi tudi spremljamo pripravljalno delo in tudi svetujemo, kajti mi nudimo tudi strokovne ideje. Zagotavljamo torej, da se projekt izvaja skladno z ponudbo. Seveda pa se je treba prilagoditi spremembam, ki jih narekuje resničnost. Vsako mesto pa uh, sprejme tudi svoj lastni postopek spremljanja. Na zadnjem sestanku, torej imamo skupaj tri sestanke s delegacijami iz mesta, občasno tudi organiziramo eno mesto, en, en obisk mesta, torej na zadnjem sestanku. Uh, pa uh, se srečamo tudi s predstavniki uh, mesta in potem skupaj glasujemo in potem podamo priporočilo ali ne Evropski komisiji, da naj podeli nagrado Emilija Markur, ki se stoji za 1,5 milijona evrov in eh, ta denar potem prejme mesto. To je majhen odstotek proračuna eh, celotnega projekta, to je pravzaprav eh, simbolnega pomena, ampak vendarle je to nekaj pomembnega, kajti to dokazuje, da Evropa spremlja projekt do konca in na ta način sprožimo tudi eh, druga, črpanje drugih sredstev. In kar se tiče novih meril imamo nov sklep, eh, ki se nanaša na obdobje 2020-2033. Torej, prva zahteva je sledeča. Dolgoročna strategija za mestni razvoj. Mesta morajo torej v trenutku odločitve imeti dolgoročno strategijo. In seveda je tu eh, kultura strateško urodje, ima strateško ulogo. Ampak eh, Evropska predstavnica kulture eh, tu ni zadnja stvar. Torej pričakujemo, da bo to presegalo eh, leto Evropske predstavnice kulture, kajti to sproža potem tudi določeno dediščino in to tudi upoštevamo pri vrednotanju. Potem druga, drugo merilo je transverzalno za vse postopke, tudi za vsa druga merila in to je evropska razsežnost. Kajti že, ko si pogledamo dolgoročno strategijo, predvidevamo, da nameravajo mesta eh, okrepiti svojo vidnost na evropskem prizorišču in to je že del te strategije. In potem drugič, ko se pogledamo kulturni program, mora eh, ta program temeljiti na idejah evropskega interesa. Eh, Kajti, kajti druga eh, mesta uh, si bodo ogledala to mesto zato, da bi potem razvijali skupne projekte v skupnem interesu in pa o skupnih temah. Program uh, mora biti sprejet skupaj, ampak tudi izvajati in uh, proizvajati se mora na skupen način. Torej partneri so lahko druga mesta ki so ali pa bodo enkrat Evropske prestolnice kulture. Torej, vabljeni so tudi kulturni deloci iz drugih evropskih držav in pa preko meja Evropske unije. Tudi ti morajo biti vključeni v ta projekt. In mobilnost mora delovati v obe smeri, torej navzven in navznotar. Kajti gre za to, da bi spodbujali oziroma promovirali mesto navzven, želimo privlačiti obiskovalce, pa tudi nove poslovne možnosti. In še nekaj besed o programu. Torej, um, Evropska predstavnica kulture temeljijo na prihodnih projektih, ne samo na uh, preteklosti. Uh, tukaj združujemo tradicijo z inovacijami, uh, potem to povezujemo tudi z mediji, z dizajnom, odpiramo nove poslovne možnosti. In ne nazadnje, uh, cilj programa so tudi um, profesionalci v tem sektorju, torej morali bi izgraditi zmogljivost tega sektora, ne samo da zagotavlja ta program, ampak da ustvari tudi določeno dediščino. Drugi elementi novega sklepa za 2020-2030 je, da bi strateško načrtovanje razširili na celoten mestni kontekst. Kultura torej ni neka izolirana dejavnost, ki se osredotoča zgolj na kulturni program ali pa na umetniške dejavnosti. Kulturo razumemo kot priložnost, kot vzvod za to, da bi ulagali v mestno infrastrukturo. In tudi ta infrastruktura, pri tem se ne osredotočamo zgolj na kulturno infrastrukturo, seveda to je pomembno, to mora biti skladno z umetniškim in kulturnim programom. Če mesto, na primer, načrtuje veliko razstavo, potem uh, mora biti na voljo tudi primeren kraj za to razstavo. Ampak to je povezano tudi z dostopnostjo, torej to je povezano tudi s prometno infrastrukturo. Uh, V mislih pa imamo tudi mobilnost znotraj mest, kajti vedno več eh, mest ulaga eh, tudi zaradi tega projekta v bolj okoljsko primerna, okolju neprijazna sredstva eh, prometa in pa v primerne, primerne kraje srečanja. Torej, um, trgi niso zgolj uh, križišča, ampak so lahko tudi prizorišča za kulturo, za razpravo in tako naprej. To je torej res integrirana strategija, eh, ki izhaja tudi iz uh, ponudbe. Zelo pomembna točka je druga točka. To poznate tudi iz programa Creative Europe razvoj javnosti je postal izredno pomemben dejavnik in to se odraža tudi v projektu Evropske predstavnice kulture. Govorimo o vplivu, ki močno presega zgolj e, kulturno izobrazbo e, za otroke in pa sodelovanje s šolami. Tukaj gre za to, da vključimo e, skupnosti, da prispevamo tudi k socialni koheziji tako da bi dosegli tudi skupine, ki niso tako dobro integrirane v mesto in na ta način jih potem bolje vključimo. In zadnja točka, upravljanje Evropske predstavnice kulture. Morda je ta točka tu videti manj pomembna, ampak je prav tako pomembna kot druge točke. Kaj ti, če projekta ne upravljamo dobro in če projekt ne temelji na dobrem financiranju, potem ne bo deloval. Kristina je že omenila, da se mesta ne zanašajo zgolj na, ta, e, na tega 1,5 milijona evrov, ki izhaja iz nagrade. Financiranje presega to, kajti tukaj zajemamo še sredstva iz obzorja 2020, sredstva iz um, projekta Erasmus, potem sredstva iz um, skladov. Morda ob koncu še zadnja tema na tej prosovnici, tudi to je zelo pomembno, zato da boste razumeli, kaj to predstavljamo. Vsako tretje leto se lahko mesta udeležijo nagrade in novi sad je v lanskem letu eh, bil sprejet in leto 2024 bo zopet takšno leto. Torej, sedaj bom nekoliko pohitela, ker te časa nimamo več veliko. Govorila bom o resničnem življenju eh, Evropske eh, predstavnice kulture. Začeli smo s Hrvaško, Rika. Devet kandidatov je bilo. Um, izbrali smo uh, vnaprej štiri mesta in potem smo se odločili za reko. Tu je pomembno omeniti sledeče. Eh, torej, dokumentacija se je osredotočala na um, udeležbo civilne družbe in pa na spodbujanje udeležbe. In to se ni nanašalo samo na lokalno prebivalstvo, ampak tudi na evropsko prebivalstvo. Eh, Naprimer, tukaj je projekt 27 sosedstv in um, Ta projekt bo povezoval 27 sosedstev v Evropski uniji. Pomembno je politično zaupanje. Res upamo, da bo eh, do, eh, tudi nadaljevali se civilno udeležbo. Potem naslednje, naslednje, mesto, naslednje mesta iz eh, Romunije, izbrali smo štiri mesta. Torej, tu smo videli jasno vizijo za mesto, ne samo za kulturni sektor, ampak tudi za politike in državljane, ki so se strinjali s to vizijo. Tukaj gre za mesto Timišvaro. Ideja je ta, da bi organizirali kulturni program skupaj z lokalnimi skupnostmi. Ne gre torej zgolj za predstavitev kulturnega programa, ampak je to nekaj, kar izhaja iz lokalnih razprav. Potem smo izbrali Grčijo med 14 eh, državami, ki so bile vnaprej izbrane in izbrali smo eh, eh, mesto blizu Aten, Eleusis, in to bo prototip za spremembe v srednje velikih postindustrijskih mestih. To je mesto, kjer bo zelo pomemben element kulturni sektor. In potem še Litva. 2022, šest kandidatov je bilo, dva smo izbrali, Kaunas smo potem ob koncu izbrali in pomembno je to, da imamo eh, tu eh, sledeči projekt Confusion eh, oziroma zmeda, blokiran spomin, confluence oziroma soupliv in pa consciousness zaupanje. Tukaj gre za krepitev civilne družbe. In sedaj smo pri trendih, ki, že, ki ste jih morda že opazili. Torej, mesta kandidati postajajo manjša. Eh, vedno bolj je vključeno eh, držav, eh, prebivalstvo mesta oziroma vedno bolj zajemamo meščane. Potem obstaja mreženje med evropskimi predstavnicami kulture. Sredstva se dobro uporabljajo in izgradna zmogljivosti postaja vedno zelo pomemben del programa. To ni zgolj stranski učinek. Imamo zelo dobre primere sodelovanja v zadnjih desetih eh, letih. Torej, mesta se srečajo vsako leto, torej pretekla in prihodna eh, Evropske predstavnice kulture. In, naprimer, eh, nove Evropske predstavnice kulture že sodelujejo mednarodno. Torej, res se osredotočamo na okrepljeno sodelovanje med vsemi prihodnimi evropskimi prestolnicami kulture. Torej, eh, prihodne evropske prestolnice kulture ali pa nekatere med njimi vidite eh, na tej prosojnici. Torej, eh, nov sklep zajema oziroma se nanaša na prestolnice po leto 2020 to imamo Luksemburg za leto 2022, kaj v nas v Litvi pa smo že izbrali, torej v Luksemburgu moramo še izbrati eno mesto. Sedaj pa sklepi. Opredelili smo nekaj dejavnikov uspeha, nekaj elementov, Eh, ki eh, smo jim priča ne samo v mestih, eh, ki so bila izbrana, pa tudi v mestih kandidatih. In to zajema zlasti dve točki. Pri prvi gre za Eh, izdelavo kulturne strategije in pa priznavanje kulture kot strateške politike v splošnem razvoju mesta. Za številna mesta, ki so se podegovala, je bilo tako, da so prvikrat opredelila kulturno politiko za svoja mesta. In v večini primerov so, opred, so eh, potrdili to kulturno politiko in ta um, politika je potem tudi ostala, čeprav ne vem, kako je potem izvajanjem. Uh, Potem eh, so tudi priznali, da je lahko eh, Evropska prestolnica kulture tudi dejavnik za razvoj in pa tudi za razvoj, za vključevanje. To pomeni, da lahko mesto dobi tudi infrastrukture, da lahko privlači turiste, eh, da pa lahko privabi tudi mlade podjetnike, podjetja in to je tudi dejavnik, zakaj bi lahko mladi iz tega mesta ostali. Potem pa se, še, seveda še vključevanje prebivalstva, povezovanje dveh različnih skupnosti. Projekt eh, služi kot uh, možnost, da se ljudi združujajo okrog eh, skupnih mestnih projektov. In sedaj prehajam k zadnji točki, partnerstvo in udeleva. V številnih eh, mestih kandidatih smo doživeli, da so se za mizo zbrali različni deležniki. In ti postopki, ta nova partnerstva, te nove povezave tudi ostanejo. In To se je vzpostavilo na lokalni ravni, torej prišlo je do stikov med kulturnimi inštitucijami, med univerzami, med podjetniki. To pa se dogaja tudi v regiji, sodelujajo tudi eh, sosedne občine, ki so lahko partneri. To pa se dogaja tudi na nacionalni ravni. Kajti eh, ob koncu je to nacionalni projekt in ob koncu eh, tudi na mednarodni ravni. Kajti prihaja do vseh teh povezav, tudi mednarodnih, ki potem tudi ostanejo. Zato, da bi vse to omogočili, smo razmišljali tudi o potrebnem okviru. Mislimo, da je en pomemben element ta, da, imamo, da nadaljujemo s financiranjem Evropske prestolnice kulture. Um, tukaj imamo možnost um, financiranja preko Creative Europe Eh, imamo tukaj 1,5 milijona evra. Potem pa eh, včasih smo dosegli celo financiranje v višini 60 milijonov evrov, kajti prihaja do ulagan v infrastrukturo, tu so še integrirane dejavnosti. Torej, mislim, da je res vredno ulagati ta denar. In to eh, prinese še nekaj. Preko tega projekta Evropa doseže tudi lokalno raven, kajti ljudje dobijo občutek, da je to nekaj, kar je njihovo. Projekt je oblikovan na tak način, da je vključujoč, tako da ljudje lahko čutijo, da lahko izkusijo Evropo. In mi, mi mislimo, oziroma mi mislimo, da je to nekaj zelo pomembnega. Po mojem mnenju Evropska prestolnica kulture ima zelo. Um, uh, ima tak učinek, da eh, presega sektorje. Torej, mesta se bolje razvijajo, zagotovimo tudi socialno vključevanje in eh, to bi morali odražati tudi prihodni programi. To bi morali odražati tudi skladi, eh, pa tudi izobraževalni programi. In ne smemo podcenjevati tudi tega, da uh, imajo Evropske prestolnice kulture zelo uh, dober glas. Uživajo velik ugled Sedaj imamo tudi um, prestolnice kulture v vzhodnji Aziji, eh, po nas se zgledujajo tudi Japonska, Koreja, Kitajska. Torej, na nek način je Evropska prestolnica kultura odličen način, da prinašamo nadaljni pomen uh, razsežnosti internacionalizacije. Uh, in na ta način omogočamo tudi kulturno izmenjavo. Torej, da, <laughs> to so naše misli, kar se tiče naslednjih korakov, kar se tiče tega, o čemer bi morali razpravljati. In sedaj se veselimo vaših vprašanj. In mi tri se vam lepo zahvaljujemo za možnost za to izmenjavo mnen. Hvala lepa. Ja, vielen, vielen Res lepa hvala, lepo se zahvaljujem eh, vsem trem članicam za, vaš, eh, za vaše eh, predstavitve. Hvala lepa, da ste poskušali jasno pokazati, da prestolnice kulture imajo učinek, ki presega eno leto. To je bilo pomembno za nas, za parlament, torej ne, da ustvarimo samo kulturne dogodke za eno leto, ampak da ustvarimo nekaj, kar ima tudi dolgoročen učinek v skupnostih in da to je nekaj, kar poskrbi tudi za socialno kohezijo. Pokazali ste, da to uspe v mestih, ki dobijo potem naziv Evropska predstavnica kulture, ampak eh, da to velja tudi za mesta kandidate. In to je nesporno velik uspeh. In pri naših obiskih eh, tudi vedno znova ugotovimo, da um, obstaja zelo dobro omrežje, zelo dobre povezave med eh, prejšnjimi in prihodnimi prestolnicami kulture, da je izmenjava zelo burna in da iz tega izhajajo številni skupni projekti. Torej, res je dobro, da ste nam to tudi potrdili. To pa smo tudi sami opazili pri naših obiskih. Hvala lepa za vaše poročilo. Sedaj pa bi dala besedo koordinatorja. Ali želi eh, kakšen koordinator kaj povedati? Sabine, želite kaj povedati? No. Äh, Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Hvala lepa tudi za vaše delo. Hvala lepa, da ste nam povedali, kaj žirija počne. Rada bi, imela, bi vam postavila eno vprašanje, ki se nanaša na uh, povezave med uh, nekdanjimi in prihodnimi evropskimi prestolnicami. Uh, imamo uh, malo mest, ki med seboj sodelujejo in razmišljam o ustanovitvi skupne platforme za vsa mesta, ki so bila odlikovana. In tako bi morda zajeli tudi majhna mesta, ki so premajhna, da bi iskala stik z drugimi in tako bi olajšali izmenjavo informacij. Kajti jaz si vedno postavljam sledeče vprašanje. Ali smo v okviru tega projekta en letni projekt in sprašujem se, kaj ostane? Zelo pomembno je, da so to trajnostni projekti, da nekaj ostane, da so kulturne izmenjave v regijah eh, tudi trajne, da ostanejo in da ne ostane pri enkratnih dogodkih. In zato moje vprašanje, kako bi lahko žirija tudi preko izbire, eh, preko podpore in sodelovanja še bolj podprla to sodelovanje. Hvala lepa. Dobro, dovolite še nekaj vprašanj, potem pa boste dobili možnost za odgovor. Um, Najlepša hvala tudi z moje strani in hvala za predstavitev, ki je bila izjemno zanimiva. Evropske prestolnice kulture res eh, predstavljajo del uspešne zgodbe Evropske unije. Še veliko takšnih je na področju izobraževanja in kulture. Eh, zgodbe, ki dosežejo ljudi in ki jih na nek način osrečujejo in tudi delajo bolj evropske, bolj odprte. S tem jim omogočajo več možnosti, da pridejo v stik z evropsko kulturo in eh, zelo pogosto eh, k temu privajajo tudi druge. Pred kratkem smo bili v Orhusu na Danskem in v mestu in kulturnih institucijah smo lahko opazili, kako se mesto in institucije odpirajo. Eh, kako je več prostora za vse in kako tudi več možnosti za ljudi, da lahko preživijo čas v mestu in da lahko tudi skupaj z drugimi um, uživajo tako v samem mestu, v pristaniškem delu in to je res zelo dober pokazatelj, kako kakovosten projekt je bil to. Zanima me, kakšni bodo rezultati, kakšni bodo trendi. Eh, podeljevanja tega naslova vedno manjšim mestom. Mislim, da bo to kar pozitivno, ker lahko ljudje uh, gredo v manjše, manjša mesta, tudi v podeželjsko okolico tega mesta in med seboj povezujejo tako meščane, kot tudi tiste iz nekoliko bolj oddaljenih manjših krajev. Me pa zanima, kako gledate na Evropske prestolnice kulture oziroma Evropsko prestolnico kulture kot projekt in pa zunanje odnose Evropske unije z ostalimi državami. Predvsej govorimo o ulogi kulture v zunanjih odnosih in zanima me, kako vi gledate na to, kako želite povezati to dvoje. Po eni strani gre za to, da se želimo povezati tudi z drugimi celinami, z drugimi um, državami po svetu. Me pa zanima, če lahko nekaj bolj konkretnega poveste o tem, kako to integrirati v zunanjo politiko. Hvala. Najlepša hvala, ker trenutno ni več kakšnih vprašanj, se vidim jih ne, um, bi predala besedo kar našim uh, gostjam, članicam žirije. Katerikoli, izvolite. Najlepša hvala za vaše vprašanje, kajti eh, s tem eh, res načenjamo ključne zadeve, ki jih tudi sami precej pogosto obravnavamo v okviru našega panela. Najprej morda glede mreže Evropskih prestolnic kulture. Čisto na kratko. V panelu o tem vedno govorimo kot o močni dodani vrednosti in vsa mesta spodbujamo, da delajo na tem področju. Kolikor vidimo in kolikor, eh, kolikor razumemo povratne informacije mest, lahko vidimo, da se mesta vključuje v te postopke. Vse je ta, ki smo jih izbrali nedavno. Vsa so zelo aktivna na tem področju. Slišali pa smo tudi nekaj idej, kako oblikovati skupne projekte, kako stopiti korak naprej. To je ena od možnosti. Ampak kako to storiti, je odvisno od samih mest. Ona se mora odločiti o tem. Panel pa lahko morda v postopku izbire, morda mesta spodbuja k temu, ali pa tudi v postopku spremljanja. Lahko jim povemo, prosim, pogledajte si to pobudo, pojdite na ta sestanek in tako naprej. To vedno govorimo, ko izbiramo eh, lokacije. Potem vprašanje trajnosti. To je tudi ključno in je vključeno v, direkt, v smer, eh, v katero gremo. Celoten postopek je integriran v okvir eh, strategije kulture, kulturnega procesa to je postopek, ki ponovadi traja približno deset let in jasno je, da tega zaenkrat še ne moremo uh, oceniti, ker se je okvir šele začel. Čez nekaj let bomo lahko videli prve rezultate. Ampak mislim, da je trajnostna komponenta kar dobro izpostavljena. Potem pa so tu še druge stvari, naprimer infrastruktura, kakršna koli infrastruktura, tu pa gremo danes za starejši pristop k trajnosti, k vzdržnosti. Pažamo pa, da je skupno vsem mestom, da so njihovi prebivalci izjemno zainteresirani za sodelovanje. In če bomo to dosegli posod, to ukrepili, bomo res dosegli ta učinek trajnosti oziroma vzdržnosti. Želimo si doseči ljudi, to pa temelji tudi na jasni strategiji. To se ni kar tako zgodilo. Potem pa kar zadeva manjša mesta, bi morda eh, ti to pokomentirala. To je rezultat eh, dejstva, da so nekatera velika mesta ali da je precej velikih mest v Evropi že eh, nosilo naziv Evropska prestolnica kulture in da se zaradi tega pač ne prijavljajo zopet na razpis. Ampak eh, naprimer v Romuniji ali pa na Irskem sta se prijavili prestolnice, ampak njuna projekta sta bila slaba ali slabša. In zato smo v primeru teh dveh držav izbrali pač manjša mesta, ker so bili njihovi projekti boljši. Morda bi nekaj dodala glede eh, mrež. Tudi mi to opažamo in spodbujamo, da se mesta povezujejo tudi z drugimi mesti, ki so bila ali kandidati ali morda celo evropske prestolnice kulture v preteklosti. Uh, tega si želimo, kajti s tem se prenaša ogromno informacij in pa znanja, naprimer glede upravljanja projekta, eh, izobraževanja, vsebine, eh, pa tudi o tem, kaj sploh je evropska razsežnost tega projekta. Prav tako pa si mesta želijo ustvariti še več eh, povezav med drugim, torej z drugimi mesti. Želijo si najti partnere, ki bodo razumeli njihove te, eh, težave, naprimer na področju mobilnosti, eh, vključevanja starejših in mlajših v kulturno dogajanje in tako naprej. Mesta dobijo eh, status kandidata v tem omrežju oziroma tem mreži in potem se lahko med seboj tudi povezujejo. Ja, nekaj bi dodala, kar je povezano z obema temama. Jasno postaja, da tu ne gre samo za mreže mest ali pa za uh, um, mreže posameznih držav. Gre za mrežo uh, ljudi in pa kulturnih organizacij. Tu gre za, za to, da moramo stopiti v korak oziroma v stik z ljudmi, tudi z manjšimi mesti. In po mojih izkušnjah, srednje velika mesta ali pa manjša mesta ustvarjajo veliko večji učinek na lokalno prebivalstvo. veliko bolj pritegnejo svoje prebivalce in celotne skupnosti, skupnosti k sodelovanju. Naprimer, v Timišuari ali pa v Reki smo lahko videli, da so tudi eh, verski voditelji vseh možnih verstev sodelovali v projektih Evropske predstavnice kulture. Mladi so sodelovali, pa tudi evropska razsežnost je vedno aktualna. To je ključnega pomena, tudi ko izbiramo Evropsko prestolnico kulture. To ni nekaj nepomembnega. To so stvari, ki so znane in tudi, eh, za katere tudi kandidati vedo, da jih morajo obravnavati. Pa še z moje strani nekaj glede manjših mest. Res smo opazili, da se manjša mesta prijavljajo. Sicer imajo manjše eh, zmogljivosti, ampak se pa združujejo in vsako mesto, vsako manjše mesto da, doda svoj košček v to sestavljanko in potem nastane skupna eh, kandidatura. Eno mesto pa se potem v eh, imenu naprimer, treh ali več mest potem prijavi na razpis za Evropsko prestolnico kulture. To je nov način ustvarjanja partnerstva, nov način upravljanja projektov, tako med posameznimi regijami, kot tudi mesti. In zelo zanimivo se nam zdi uh, se nam, se nam zdi smer, v katero gre ta trend. Ja, zdaj pa še morda nekaj o zunanjih odnosih. Kaj bi lahko bile konkretne dejavnosti v kontekstu zunanjih odnosov? Tudi o tem smo v panelu govorili. Predvsej razpravljamo o splošnih zadevah in dinamika v skupini oziroma v panelu je kar živahna. Uh, Sama sem imela priložnost oditi v Južno Korejo na mednarodno srečanje, kjer sem bila eh, udeležena v delavnici na temo evropskih prestolnic kulture. V bistvu ne samo evropske prestolnice kulture, ampak eh, prestolnic kulture, svetovnih prestolnic kulture. In tam sem srečala precej ljudi iz Azije, ki so dejali na tem področju. Prej sem že omenila, da gre tu za pobudo. Uh, torej za pobudo azijskih prestolnic kulture, ki se zgleduje po projektu Evropske prestolnice kulture. In precej se lahko naučijo od nas. Kaj sem se naučil o Koreji? To, da bi bilo smiselno več sredstev nameniti izmenjavi eh, na področju kulture naprimer um, izmenjave umetnikov, izmenjave vsebin in zelo pomembno je, da se kulturniki, uh, da kulturniki stopijo v stik s svojimi kolegi iz drugih držav, iz drugih celin, naprimer v tem primeru iz Azije. V Južni Koreji lahko uh, na primeru podobno velikih mest kot v Evropski uniji uh, vidimo, da se to že dogaja. In morda bi na tej ravni lahko ustvarili kakšne skupne delavnice ali pa eh, nekaj, kar bi spodbudilo mobilnost med umetniki. Posledično pa bi tudi okrepili mednarodno razsežnost v prihodnih programih Evropske predstavnice kulture. To je prvi korak. Nekaj eh, časa pa smo namenili tudi okrepljenemu strateškemu sodelovanju, torej načinu, kako se med seboj učiti o delovanju pobud. Prve povratne informacije, ki smo jih dobili, pa kažejo, da so ljudje najbolj zainteresirani za izmenjavo med mesti. In če bo to delovalo, če bomo tu lahko izgradili mrežo, potem bomo lahko šli tudi naprej. Ja, vielen herzlichen Dank. Uh... Ich habe jetzt keine weitere Worte. Najlepša hvala. S tem eh, smo zaključili za vprašanje, zato bi dala besedo Barbari Kessler iz eh, Evropske komisije. Imate še vi kakšno pripombo? Ja, najlepša hvala za besedo. Hvala lepa eh, Petra za to predstavitev. Lahko le podprem predstavitev predloge eh, poslancev in rada bi čestitala izvedenkam eh, za odlično upravljeno delo. Mislim, da se vse skupaj razvija v smeri, ki smo si jo začrtali vsi skupaj za prihodnost. Eh, evropskih kulturnih prestolnic. Najlepša hvala, hvala lepa tudi vsem eh, trem gostjem. Odlično je, da smo danes tukaj imeli tri ženske, tri izvedenke, ki so poročale eh, o tem projektu. Hvala lepa eh, za eh, torej, eh, opravljeno delo, hvala lepa za informacije, ki so zelo pomembne za naše delo danes in v prihodnosti. Hvala lepa za vaš obisk in veliko uspeha pri nadaljnih izzivih. Hvala lepa. So, ich würde jetzt die Sitzung uh, unter. Sedaj pa bi rada sejo prekinila in ob 11. bomo nadaljevali z sejo koordinatorjev. Najlepša hvala. In ostale poslance upam, da bom ponovno videla ob 15. uri, ko bomo imeli skupno sejo z odborom za zaposlovanje.